pen predsedajíčí. Uh, uh, uh, Lepo pozdravljeni, bomo pravno začeli z zasedanjem. Zapisnik z včerajšnjega srečanja in pa besedilo so.